da um, smo slišali vse govornike, ki so bili predvideni za to točko, tako da smo zaključili s to točko na dnevnem redu in prehajamo na naslednje. Gre za Salvador, primeri žensk preganjanih zaradi splava. Najprej dobi besedo gospod Jurek. Predsednica, pani in panovi poslovi, Salvador je volnim demokratičnim. Gospe in gospodje, El Salvador je svobodna in demokratična država. Številni seznami, recimo Freedom House, eh, kaže na to, da želi El Salvador braniti življenje. Um, ehm, praktičnih, tehničnih sposobah ohrane življenja v tem parlamentu moramo razpravljati o tem, kako lahko na praktičen način eh, branimo človeško življenje. Irska, Malta, Poljska imajo različne pristope k temu, tudi El Salvador. To je pravica, ki jo je treba okrepiti in zato želimo na Poljskem spremeniti eh, zakone. Želimo, da bi Poljska postala bolj varna država za tiste, ki želijo obraniti življenje. In ko gre za El Salvador, ne moremo eh, napadati te države, ki se samo zauzema za življenje. Hvala lepa, moli skratkato za eno minuto. Mikrofon, prosim. Septembra sem obiskala zapor v Salvadorju v okviru obiska Eurolat in šokirana sem bila. Ženske so bile tam zaprte, njihova življenja ukradena samo zato, ker. Uh, so imele neželjene nosečnosti, v nekaterih primerjih so bile posiljene ali pa so trpele zaradi spolnega nasilja. Spolno nasilje je z velik problem. Eh, veliko je napadov na ženske, posilstev in eh, to pogosto privede do neželjenih nosečnosti. Eh, splav je od 90-ih let prepovedan v vseh oblikih, oblikah, tudi če nosečnost ogroža življenje žensk. Med leti 2011 in 2015 je um, 14 žensk umrlo zaradi komplikacij, ki so povezane z nosečnostjo in splavom. Evropski diplomati se zauzemajo za ženske, ki so neupravičeno zaprte. Upam, da bo ta resolucija opozorila na situacijo žensk, kot so um, Teodora del Carmen Vasquez in pa Evelin Beatriz Hernandez, ki so zaprte med tem, ko mi pričakujemo uh, Eh, spremembo tega zakona. Hvala lepa, gospa Moliskot Kejtov. Miguel Urban Crespo je naslednji. Gospa predsedujoča, eh, tukaj smo zato, da bi se zavzeli za izpustitev Teodore Carmen Vasquez in pa Evelyn Beatriz Hernandez in vseh drugih žensk, ki so zaprte, ker so rodile mrtve otroke ali pa ker so imele spontani splav. Prav tako eh, se želimo boriti proti popolni prepovedi splava v tej državi in tudi proti prepovedi splava v drugih državah. Eh, treba je spoštovati načela reproduktivnega zdravja in pa spolnega zdravja in uh, treba je omogočiti zakonito prekinitev splava. Če to, pre, če to prepovedujemo, je to nasilje nad ženskami, je to prepoved njihovih uh, pravic in pa njihovega dostojanstva. Ženske morajo biti sposobne spos, uh, svobodno odločati o svojih telesih. Uh, zahtevamo od Evropske unije, njenih državah članicah, naj eh, priznajo pravico do načrtovanja družine in pa naj predvidejo varen in zakonit splav za vse ženske, ne glede na to, ali je to v El Salvadorju, v Evropi ali pa katerikoli drugi državi po svetu. Hvala lepa. Besedo dobi Beatrice Pesera Basterečeja. Gospa predsedujoča, v El Salvadorju je splav prepovedan v vseh primerjih, tudi v primeru posilstva. Poleg tega pa je splav kaznovan na ta način, kot je v Evropi kaznovan umor z 30-letno smrtno eh, ali pa zaporno kaznijo. Kaj ti um, eh, splav smatrajo za umor? Evelin Hernandez uh, je bila posiljena, njen sin se je rodil mrtev in obsojena je bila na 30 let zapora. In eh, enako velja za drugih 17 eh, eh, žensk, ki so zaprte v salvadorskih zaporih, tudi Carmen Vasquez, ehm, katere, katere kazen je ravno kar potrdil sodnik. Gre za državo, ki je ena izmed najbolj nasilnih v celotni regiji. Gre za kaznovanje najbolj ranljivega dela družbe. Uh, gre za kaznovanje žrtev. Uh, Eh, in ta država s tem tudi blokira svoj razvoj, svoj napredek. In tukaj ne gre samo za vprašanje svoboščin. Ehm, penalizacija splava je penalizacija življenja žensk in pa njihovega življenja. Ehm, visoki predstavnik eh, ZN se je zavzel za, za mogočnost eh, zakonitega splava v vseh primerjih, eh, zlasti pa v nekaterih problemih, ki lahko ogrožajo zdravje žensk, ki so prav tako penalizirani v Salvadorju. Hvala lepa, Soraja, poste naslednji. Hvala, gospa predsedujoča salvadorskim oblastem sporočam naslednje. Sprašujem jih, kdo ste vi, da odločate o življenju žensk in o telesih žensk? Kako je lahko splav kriminaliziran? Mi kot poslanci za našimi demokratičnimi vrednotami in spoštovanjem človekovih pravic se želimo temu opreti. Države in cerkve nimajo pravice kršiti dostojanstva žensk. Moje telo je moje telo in moja odločitev je, ali želim imeti splav ali ne. Vsaka ženska na svetu mora biti upravičena do tega, da sprejme to odločitev sama zase. Mi se želimo postaviti za tiste ženske, eh, ki jih ehm, prizadene salvadorska zakonodaja. Salvadorske oblasti bi morale izpustiti ženske iz zaporov, morale bi eh, odpraviti zakon, ki zahteva, da zdravstvene da zdravstveni organi poročajo eh, oblastem o ženskah, ki želijo splav. Eh, kot feministična političarka želim izraziti mednarodno solidarnost z vsemi ženskami. Zavzemam se pravico za to, da odločamo o svojih Eh, telesih. Danes smo slišali, da je bila pritožba Carmen Vasquez eh, zavrnjena, tako da je ona še vedno obsojena na um, ehm, 30 let zapora. To je ogabno in gospoda Jureka sprašujem, ali se vam to zdi pravično, 30 let zapora uh, za to, kako lahko rečete, da je to bil zločin, sram naj vas bo. Prva pošt, tele je unesitetu sininen kort. Soraja Post, um, dobili ste vprašanje v okviru modrega kartona. Gospod Ljuka vam želi zastaviti vprašanje. Gospod Ljuka vam želi zastaviti vprašanje v okviru modrega kartona. Ne, pravi gospa Post. Žal, gospod Ljuka, gospa Soraja Post je zavrnila vaše vprašanje. Gott hat Gott hat Wille. Ist die Ehre Gott hat Wille. No niin, tilanne on nyt siis se, että jatkamme puheenvuorolistalla, koska... Dobro, potem nadaljujemo z seznamom govornikov. Modri karton gospoda Luka je bil zavrnjen. Angliška Kozlovska-Rajevič je naslednja. Pani predsednica, šanovni państvo, Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Danes govorimo o El Salvadorju, o, majh, o majhni latinskoameriški državi, ki je leta 1998 sprejela popolno prepoved splava. Torej, tudi če žensko posilijo ali pa če je njeno življenje ogroženo, um, ne more prekiniti nosečnosti. To je grozno, grozen zakon. Uh, ženske obravnavajo na nedostojanstven način. V El Salvadorju je to uh, urejeno na ta način, da spoh ni domneve nedolžnosti. Ženske, ki imajo spontani splav ali pa rodijo mrtvega otroka, so obtožene, da so ubile svojega otroka in uh, so obsojene na zapor. Zato je nosečnost za številne ženske drama, predvsem, če so te ženske same um, strah pred posledicami številne deklice in mlade ženske privede do tega, da storijo samomor. Uh, skoraj uh, polovica smrti žensk med 10 in 19 let uh, je posledica samomora. Ženske zaradi tega trpijo, ženske za težavnimi nosečnostmi sploh ne grejo k zdravniku. Uh, pozivam vlado, v El Salvadorju naj konča s takšnim nečloviškim ravnanjem. Uh, predvideti mora izjeme, v katerih, bodo, v katerih bo omogočen splav, treba je spoštovati mednarodne pravne standarde, kajti mednarodno pravo in pa tudi znanstveniki pravijo, da to ni spremljivo. Naj se tudi izrazimo o tem, kar je povedal Marek Jurek. Upam, da uh, Polska zakonodaja ne bo nikoli izgledala tako, kot zgleda danes El Salvadorska. Poskusi, da bi uvedli takšno zakonodajo na Polskem, so jim eh, privedlo na tisoče žensk na ulice na Polskem in s temi ženskami sem solidarna. Jurek on esitanud teile sinisen kord. Gospod Jurek vam želi zastaviti vprašanje v okviru modrega kartona ali jo sprejmete? Da. Gospod Jurek, izvolite. Hvala, gospa poslanka. V programu vaše stranke je zapisano, da bi morali zaščititi pravico do življenja in tudi ustavno sodišče na Polskem je tako odločilo. Eh, ali menite, da to mora ostati tiger na papirju? Zakaj se ne odzovete, če vidite, da se tukaj pravico do življenja tepta za nogami? Zdaj je odgovor gospod Kozlovske. Gospod poslanec v zakonodaji Polske o splavu obstajajo tri izjeme in takšne izjeme si želimo tudi v El Salvadorju. Eh, možno je zaščititi življenje, ampak istočasno morate razumeti, da je ženska živo človeško bitje in pa državljanka s polnimi pravicami. Kitos. Äh, sitten siirrymme ryhmien puhujien äh, ryhmä. Äh, Tako sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Najprej v imenu SND Francisco Assis. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Teodora del Carmen Vasquez je že deset let v zaporu in sedaj je bila ob, eh, obsojena na 30-letno zaporno kazen. In to zato, ker je rodila mrtvega otroka. Še 17 žensk je v istem zaporu kot ona. Na srečo smo v Evropskem parlamentu do tega zauzeli močno stališče um, in tudi do drugih primerov, ki so enako kruti. Eh, poznamo tako imenovano skupino sedemnajstih, ki so, ki so um, ženske, ki so obsojene na dolge zaporne kazni. Od salvadorskih oblasti bi morali zahtevati naj izpustijo te ženske. Eh, želim podpreti tiste skupine v Salvadorju, ki že dolga leta opozarjajo na ta problem in eh, zahtevajo dekriminalizacijo splava. Salvadorska družba bi eh, si, zahte, si zasluži bolj dostojanstveno zakonodajo o splavu. Upam, da bodo salvadorske oblasti napredovale v tej smeri, da se bodo znebile tega uh, nečloveškega ravnanja. Hvala lepa, gospod Asis. Gospa Mlina, naslednja. Oblasti v El Salvadorju menijo, da so ženske inkubatorji do te mere, da človeška bitja končajo v zaporu eh, des, do deset let zaradi, spla, eh, zaradi uh, mrtvorojenih otrok in pa še več zaradi splava. Uh, To zveni kot nočna mora, ampak to je vsakodnevna realnost za ženske in dekleta v Salvadorju in to v leta 2017. Za tiste, ki menijo, da to ni naš problem in da to rešuje življenja, vas sprašujem, koliko žensk in deklet bi še moralo trpeti in umreti, dokler ne boste vi razumeli, da je to cinično. Eh, pravzaprav eh, s tem zagovarjate umor. Ne vem, eh, kako vi gledate na to, ampak jaz vsekakor ne bi želela te ženske in deklet pustiti na cedilo. Hvala lepa. Naslednja je Teri Reintke za eno minuto. Thank you, madam chair. Teodor. Eh, gospa predsedujoča, Teodora in Evelin sta ženski, ki sta bili soočeni z velikim trpljenjem v svojih življenjih. Ne samo, da sta splavili, sedaj sta še obdoženi umora in za dolga leta so jih poslali v zapor. Srbonskim oblastem eh, sporočam naj, izpusti, naj izpustijo Evelin in Carmen in vse druge ženske, uh, ki so v eh, zaporu zaradi splava. Trenutna zakonodaja je sovraštvo do žensk. Eh, gre za eh, zahtevo po absolutni patriarhalni moči nad ženskimi telesi. Ne glede na to, kje je ženska rojena, mora vedeti, da njeno telo pripada njej, ne pa moškim, ki mislijo, da imajo pravico do tega. Ženske imajo pravico do življenja. Moje telo, moja pravica. Hvala lepa, gospa Rajntke. Besedo dobi gospa Karsija Perez. Hvala lepa, predsedujoča. Teodora del Carmen je stara 34 let, več kot 10 let je v zaporu. 10 let je v zaporu zato, ker je izgubila svojo hči v prezgodnem porodu. 30-letno kazen so ji naložili. Ženske v El Salvadorju so kriminalizirane zaradi tega. Ne gre zgolj za njo, temveč za 30 ali več drugih žensk, ki so zaprte zaradi to vrstnega dejanja. Nikjer po svetu ne bi smeli dopustiti, da ženskam odrekajo pravico, da odločajo o svojem življenju. Zavedati se moramo, da govorimo o človekovih pravicah zunanja politika, politika sodelovanja Evropske unije morata zagotavljati tudi pravice, ki izhajajo iz spolnega in reproduktivnega zdravja vseh žensk na svetu. Njihov boj je naš boj. Mi se zauzemamo za svobodo, iz Evrope bomo delali za to, da bodo svobodo uživale tudi vse ženske drugot po svetu. Hvala. Eh. Hvala lepa, gospa Garcia Perez. Zdaj pa smo pri postopku pritegnite pozornost predsedujoče, kolega Polčak. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Hvala lepa za besedo, gospa predsedujoča. Ko je gospod Jurek zaključil s svojim govorom, sem mislil, da govori o povsem drugi točki, spoh ni omenjal solidarnosti z ženskami. Če pride do spontanega splava ali do mrtvo rojenega otroka je to nekaj posem drugega kot to, kar je omenjal kolega. Sam sicer nisem pretirano naklonjen splavu, ampak vseeno moramo upoštevati posebne okoliščine, zato bi rad izrazil solidarnost z vsemi temi ženskami v Salvadorju, ki jih je prizadela ta zakonodaja. To zakonodajo bi morali obsoditi vsi razumni ljudje v parlamentu, tudi polski dogmatiki. Eh, Kolega Polčak, Marek Jurek bi vam rad zastavil vprašanje v okviru modrega kartona. Sprejmete? Ne? Prav. Potem nadaljujemo. Nikola Caputo. Grazie. Hvala lepa, predsedujoča. Razprava o splavu vedno postavlja vprašanja, ki se dotikajo tudi naše vesti. Gre za kulturno in versko pogojeno vprašanje. Seveda je treba poštevati tudi različne zakonodaje po svetu. Je pa tu tudi skrajna meja, ki jo ne bi smeli nikoli prečkati. Ta meja pa so pravice in dostojanstvo žensk. To je nad vsakršno zakonodajo. 19-letna Deklica Evelin Beatriz Fernandez Cruz je bila obsojena na 30-letno zaporno kazen zato, ker je imela spontani splav. Še toliko hujše je, da je bila predtem posiljena. Parlament je v resolucijo o nekopravnosti med ženskami in moškimi izpostavil, da morajo ženske imeti pravico odločati o svojem življenju in da jim moramo zagotoviti tudi vse spolne in reproduktivne pravice. Varni splav je nekaj, kar bi morali zagotoviti, sicer prihaja do hudega kršenja človekovih pravic. Evropska unija morala storiti vse, kar lahko za to, da bodo izpuščene vse tiste ženske, ki so jih zaprli, zgolj zaradi tega, ker so doživele spontani splav. Hvala. Hvala lepa, gospod Caputo. Notis Marijas. ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στο Σαλβαδόρ συμβαίνει κάτι το απίθανο. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V Salvadorju se dogaja eh, nekaj res nenavadnega. V zakonodaji namreč piše, da tudi v primeru mrtvorojenega otroka ali v primeru spontanega splava mora biti ženska aretirana. O tem se danes pogovarjamo. Mislim, da vsi v dvorani vemo, zakaj gre. Vsak embrio pa naj se rodi v okviru spontanega splava ali pa če se rodi mrtev, ni odgovornost matere. Primer Evelin je še posebej zgovoren. Evelin so obsodili na 30-letno zaporno kazen zaradi uboja? To je vprašanje, na katerega bi se morali osredotočiti. Namreč to je običajna praksa v Salvadorju. 147 žensk so obsodili na zaporno kazen zaradi splava. Mislim, da se vsi strinjamo v parlamentu, da je treba takšna dejanja obsojati. Hvala. Hvala lepa. Ernest Urtasun je naslednji. Hvala lepa, predsedujoča od leta 98 preganjajo splav v tej državi, do letos je bilo obsojenih 120 žensk zaradi splava, ne glede na to, ali so bile posiljene ali ne. 18 let je v zaporu Evelin Eleonora, 10, še 30 let jo čaka v zaporu upam, da bodo te ženske izpustili iz zaporov in da bodo spremenili zakonodajo, da se spremeni ta celotna situacija. V Salvadorju se trenutno pojavljajo pobude za to, da bi se zakonodaja spremenila. Mi bi morali to podpirati, samo tako se bo lahko situacija spremenila. Delegacija Evropske unije v Salvadorju upravlja pomembno delo. Zelo pomembno je, da prihodne leto, ko bodo potekale volitve v državi, poskrbijo za pravo spremembo, da bodo lahko te ženske spuščene za, iz zapora in da žensk nikoli več ne bodo preganjali zgolj zato, ker so imele splav. Hvala. Hvala lepa, kolega Urtasun. Še en se je prijavil pri postopku pritegnite pozornost predsedujoče, gospod Kan. Gospa predsedujoča, od leta 1998 je splav v Salvadorju kriminaliziran v vseh primerjih. Vsaka ženska, za katero sumijo, da je imela splav, tudi če je imela spontani splav, lahko doživi 30-letno zaporno kazen. Številne ženske so preganjali, mnoge so umrle zaradi zapletov pri nosečnosti. Ta zakonodaja proti splavu v Salvadorju prinaša nič drugega kot gorje. Sodišče je včeraj podprlo 30-letno zaporno kazen za Carmen Vasquez. To je nedvomno korak nazaj na področju človekovih pravic in pravosodja. Ženske deklice nimajo dostopa do varnega splava, nimajo zagotovljenih spolnih in reproduktivnih pravic. Parlament v El Salvadorju pozivamo, da podpre zakonodajni akt, ki omogoča splav v določenih okoliščinah. Pozivamo tudi vlado, da uvede moratori na izvajanje trenutno veljavne zakonodaje. Ženskam pa lahko pošljemo zgolj sporočilo, da niso same in da jim stojimo ob strani v tej bitki. Hvala. Hvala lepa, gospod Kan. Gospod Jurek, še enkrat. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Člen 164 poslovnika bi rad uporabil za to, da se odzovem. Hvala lepa, gospa predsedujoča, za besedo. Rad bi vas na nekaj opozoril, gospa Soraja Post, gospod Polčak. Zanašata se na podatke, ki jih posreduje Amnesty International. Govorimo o organizaciji, ki so jo razglasili kot organizacijo, ki podpira splav. Ta organizacija Amnesty International meni, da je otrok nekaj, kar lahko varno odstranimo iz ženskih teles. Prosim, da prisluhnete tudi mnenje organov v El Salvadorju, nikar se ne zanašate na to propagando ja, proti splavu. Hvala lepa, zdaj pa prisluhnimo še mnenje komisije. Komisar Vela, izvolite spoštovane članice in člani evropska unija se zelo dobro zaveda kakšno je trenutno stanje žensk v el salvadorju ki jih preganjajo zaradi splava evropska unija ne more komentirati sodnih odločb ampak z veliko mero zaskrbljenosti spremljamo, kaj se dogaja. Ženskam, ki so doživele spontani splav v El Salvadorju, pogosto naložijo najvišjo zaporno kazen. Spodbujati moramo temeljne pravice in vrednote, na katerih je utemeljena Evropska unija, tudi v Salvadorju. Zagotoviti pa moramo seveda tudi spoštovanje načela sorazmernosti, pravičnega procesa in tako naprej. Situacijo bomo še naprej pozorno spremljali, sodelujemo z lokalnimi skupinami, kot je Citizens Group, te ponujajo pomoč ženskam in deklicam med sodnimi procesi. Evropska unija je podprla tudi zagotavljanje pravne pomoči preko organizacij, ki se zauzimajo za človekove pravice. Pomankanje storitev na področju spolnega in reproduktivnega zdravja je nekaj, kar nas skrbi. Na tem področju bi morali še zlasti izboljšati pravice žensk v tej državi. Zagotavljati je treba pravice žensk, jih spodbujati, to je tudi bistveni element naše agende v Salvadorju in drugot. Popolna prepoved splava je predvidena v ustavi in tudi v kazenskem zakoniku El Salvadorja. To nas še posebej skrbi, zlasti zaradi tega, ker je ogroženo življenje nosečnic, ker je splav prepovedan tudi v primeru posilstva. V nekaterih drugih Latinskih Amerikah, državah Latinske Amerike je ta problem prav tako pereč in vedno ga izpostavljamo. Želimo si, da bi v Salvadorju izboljšali to alarmantno stanje, v katerem se nahajajo ženske. Evropska unija je sprejela več pobud, med drugim tudi izvajanje programa Cuidad Mujer, ki je znatno prispeval k temu, da se okrepi dostop deklic in žensk do storitev z področja spolnega in reproduktivnega zdravja. Poleg tega smo želeli nasloviti problem nasilja med spoloma, ker želimo spodbujati opolnomočenje žensk na gospodarskem področju. Salvador in vse ostale države, ki jih zadeva ta pomemben izziv, pa pozivamo, da še naprej nadaljujejo s prizadevanji v pozitivno smer in da lahko računajo na našo pomoč pri reševanju teh vprašanj. Hvala. Kiitos, komisari Velalle. Ja nyt... Eh, Hvala lepa, komisar Vela. Na voljo imamo torej skupno resolucijo, o kateri bomo glasovali danes. Glasovanje se bo začelo ob 12. Do takrat pa sejo prekinjam.